še eno sporočilo imam za vas konferenca predsednikov je na zasedanju sedemindvajset novembra v istanbulu sprejela resolucijo o varnosti v prometu.